Evropski uniji, da bi delovala tako, kot mora. In le tako bomo lahko zagotovili, eh, da bomo naš način življenja obdržali tudi v prihodnje in da ga ne bo um, kitajski ali ameriški način življenja presegel. Predsednica Keller, izvolite. Spoštovana, spoštovani kandidati za komisarje, danes se pripravljate, da boste vodili Evropo Evropsko unijo, da boste prispevali k uresničitvi tega fantastičnega evropskega projekta. Če si pa pogledamo sedaj okrog sebe, se na tisoče ljudi utaplja na naših mejah. Eh, v nekaterih državah članicah so te osnovne vrednote demokracije in vladavine prava ogrožene ter svoboda, za katero se je toliko naših državljanov tako močno borilo. Evropska unija se mora soočati s eh, podnebnimi spremembami, kar eh, od nas pričakujejo predvsem mlajše generacije. In Evropa, če želi biti vodilna na področju podnebnih sprememb, če želi delovati vizionarno, če želi eh, ohraniti svoje vrednote, mora te naloge res resno zastaviti. In danes sprašujem novo komisijo, nove komisarje, ali ste pripravljeni te potencijale izkoristiti, ali ste pripravljeni eh, ugrizniti v te pomembne izzive, ki so sedaj pred nami. To bo zahtevalo veliko poguma in veliko prepričanja in med zaslišanji smo tako prepričanje slišali od, in prepoznali pri nekaterih od vas, ne pa pri vseh in tudi ne pri vseh vprašanjih. Eh, komisija pripravlja ambiciozen program za zaščito okolja, ampak to mora biti povezano eh, tudi s eh, kmetijsko politiko in z industrijsko politiko. V nasprotnem primeru uspeha ne bo. Potrebujemo ambiciozno agendo in če ne bomo korenito prenovili kmetijske politike, um, bo to vplivalo tudi na podnebno politiko. Ta pa mora ostati v srčiki našega delovanja. Pa še nekaj problemov bi želela izpostaviti. Namreč take situacije v preteklosti še ni bilo in sicer, da bi eh, direktor ene večjih IT eh, podjetij v Evropi bil komisar za notranji trg. Eh, seveda priznamo, in eh, tudi cenimo korake, ki jih je imenovani kandidat naredil za to, da bi zmanjšal konflikt interesov, eh, ampak še vedno to vidimo kot velik problem in menimo, da bi moral digitalni trg biti črtan iz eh, vsebine njegovega portfelja. še en velik problem, pa je žal povezan z našim komisarjem iz Madžarske, ki je tesno povezan z predsednikom vlade Orbanom, torej nekdo, ki konstantno spodkopava evropsko pravo in evropske vrednote, kako lahko oseba, ki ima tako ozadje, govori s kandidati za pridružitev Evropski uniji. Verjamem, da težko kar koli močneje izraža evropskega duha kot e, naša integracijska politika. E, mi si želimo, da bi kdorkoli lahko se pridružil k tem prizadevanjem za mir in stabilnost. To je bistvenega pomena pri nas v Evropi. E, mi imamo politike, eh, ki eh, se za to zauzemajo in eh, mislim, da smo žal nedavno na tem področju naredili preveč napak in da si novih ne smemo dopustiti. Predsednica von der Leyen, te, ta vprašanja smo ves čas izpostavljati, to za vas ni sedaj nič novega. Ehm, In to tudi ni zadosten razlog, da vam ne bi izrazili podpore, ampak mi smo vendarle pripravljeni sodelovati z vami pri prizadevanjih za več eh, pravic, za eh, podnebne spremembe. Eh, in na vseh teh področjih, ki so bistvenega pomena, si res zelo želimo sodelovanja z vami in eh, lahko ste prepričani, da bomo za vas konstruktiven partner, vendar pa ste lahko ravno tako prepričani, da bomo eh, kritični do tistega, s čimer se eh, ne moremo strinjati. Podnebje ne more čakati, socialna enakost ne more čakati in upamo, da nas bo ta komisija presenetila mm, na mnogo pozitivnih načinov in da bo to v dobro vseh nas. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa za skupino ID gospod Bardela. Hvala, gospod predsednik. Gospa von der Leyen, ta razprava o Evropski uniji na levi in na desni bi lahko uh, predstavila naša prizadevanja drugačna, kot so. Ampak ta komisija danes, tako kot se je zastavila, je v bistvu v ist, nadaljuje stvari v isti liniji, kot jih je počela že prejšnja. Um, v vašem kolegiju so moški in ženske, ki so pač sposobni um, se vključiti v to kolesje, ne da bi trenili z očesom. In v bistvu boste še naprej. Eh, uresničevali predpise, ki so že zastareli, tako na področju eh, napotitve delavcev, eh, na področju socialne agende in migracij in tako naprej. Vsekakor boste še naprej zagotavljali, da bo ta tehnokratski stroj deloval. Predvsem pa ste popustili pod pritiskom socialistov, Eh, z, pri imenovanju komisarja, uh, ki bo spodbujal uh, priseljevanje. In uh, vse to ste zapakirali v, ta, uh, v te lepe besede, ki govorijo o nadaljevanju uh, svobode in uh, demokracije v tej uh, Evropi. Uh, Ampak v resnici se bo še tako, tako kot pod Junkerjevo komisijo, stvari se bodo nadaljevali, ne da bi se karkoli spremenilo. Gospod Fito, izvolite. Hvala, predsednik. No, naše stališče danes izhaja iz enega podatka in sicer iz razprave, ki smo jo poslušali, pa tudi iz številnih znakov, ki so bili očitni v tej razpravi, ampak eno izhodišče imamo tukaj in sicer delo Junkerjeve komisije in glede tega se ne strinjamo in zato smo izrazili negativno mnenje. Namreč v teh petih letih eh, je bila ta komisija tako počasna pri iskanju rešitev, da celo takrat, ko jih je našla, eh, so se problemi do takrat že bistveno spremenili. In zato moramo razmišljati tudi o politiki, ki je do tega pripeljala. Včeraj je, na primer, predlog dokumenta s strani Francije in Nemčije se eh, vrne v isto schemo, kot smo jo že prej imeli v času Junkerjeve komisije. In prav zaradi takšnega načina delovanja so rezultati tako zelo negativni. Eh, k temu se pridružuje še eno vprašanje. Razlike Eh, ki so se izkazale v političnih razpravah v zadnjih mesecih, tudi med Francijo in Nemčijo in to ne pri nepomembnih vprašanjih. Namreč eh, političen pristop, ki je alternativen NATO, eh, ni samo polemičen in mi moramo biti tukaj jasni. Tudi strani komisije moramo imeti jasno zastavljene stališče. Potem pa imamo tu še različna druga vprašanja. Se strani predsednika komisije pričakujemo program, ki bo gledal naprej, ki namerava razrešiti vsa velika eh, vprašanja, ki so pred nami. Vendar pa moramo pri tem postopati eh, realistično in se vprašati, kako, kako vprašanje zmanjšanja izpustov ne moremo o tem govoriti v ekstremnih ekoloških terminih, ampak moramo povedati jasno, da devet odstotkov vseh svetovnih izpustov nastane v Evropi, medtem ko jih več kot 40 eh, odstotkov ustvarita ZDA in Kitajska. In kaj mi zahtevamo eh, pri industrijski politiki? Kakšne so naše zahteve na področju dela? Kakšne so izbire, ki jih bomo sprejeli? In potem še evropski proizvod proračun in večletni finančni načrt. Vse želimo storiti, vse želimo doseči. Zeleni dogovor, kmetijsko politiko, integracijsko politiko in tako naprej. Ampak kako, kako naj bi se to doseglo, ko bomo te odgovore dobili? Torej, kako naj bi v vprašanje proračuna vključili tudi določene mehanizme sankcioniranja za določene države, kar je ta parlament že počel v preteklosti na podlagi sedmega člena, naprimer. Torej, mi potrebujemo neke konkretne odgovore in zato, ker teh konkretnih odgovorov do sedaj ni bilo, smo tudi imeli takšne rezultate na volitvah, kot ste jih videli. In zato torej, kako nameravate nasloviti vprašanje migracije? Eh, omenili ste ta tragičen dogodek 39 žrtev v eh, tovornjaku. Seveda moramo vsi razmisliti o tem, vendar pa to kaže tudi na neuspeh te politike in 67 eh, priseljencev je tudi umrlo na sredi novembra. Torej, kaj vse to kaže, kakšno politiko imamo tukaj. Politiko, ki omogoča več sredstev v proračunu za to, da lahko podpremo eh, policijo na mejah ali sredstva za to, da bomo imeli resno strategijo eh, in jasne odgovornosti na tem področju in skušali prispevati k reševanju problemov tam, odkudar migranti prihajajo in ne tukaj, kjer eh, se, kjer um, na koncu pristanejo. No, jasno je, da bomo v naši stranki, ki je tudi dala enega od komisarjev, eh, imeli realističen pristop do teh vprašanj. In jasno je, da bomo eh, resno prispevali k oblikovanju teh strategij. In če bo strategija preveč oddaljena od naših osnovnih stališč, pri teh vprašanjih pa bomo seveda v opoziciji in vas ne bomo podpirali. Hvala lepa, sedaj pa gospod Širdevan. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod von der Leinova. Težavo imamo. Danes in tudi v prejšnjih mesecih ste obljubljali vse mogoče stvari od naložb, vse nekje do milijarde evrov v novi zeleni dogovor, hkrati pa govorite tudi o masivnih naložbah v digitalno transformacijo, eh, tako v eh, gospodarstvo, kot tudi v družbo. Ampak v vseh svojih izjavah niste znali povedati, kako boste vaše politične načrte izvedli, če še vedno ustrajate pri tej napačni politiki varčevanja. Gospa von der Leyenova, z vašim političnim programom vam ne bo uspelo, če ne bo. Eh, prišlo do konca vrčevalne politike in če države ne bodo dobile možnosti izvajanja ustreznih naložb. Gospa von der Leyen, drugačna Evropa je možna, ampak naša vizija in pa poti do tja se razlikujejo od vaše, kajti miru ne dosežemo z vedno večjim obroževanjem, z obroževalno zunanjo politiko, ampak s končanjem uh, trg trgovanja z orožjem in zmaševanjem oboroženosti. Socialno pravičnost dosežemo ne z deregulacijo, ampak z uveljavljanjem zavezujočih standardov, ki ščitijo pred revščino in ki zagotavlja dostojanstvo. Tudi na področju varstva okolja potrebujemo bolj ambiciozno politiko, da lahko dosežemo eh, oziroma omejimo rast temperature na stopinjo in pol in da zmanjšamo eh, eh, izpuste za 70 odstotkov do leta 2020. Prav tako moramo zapreti davčne oaze in na ta način poskrbeti za pravičnost na področju davkov. Življenja ljudi ne ščitimo z objavljsko eh, politiko na zunanjih mejah Evropske unije, ampak s civilno misijo reševanja ljudi v težavah na morju. Gospa von der Leyen, danes eh, ste v središču javnosti, njene pozornosti. Eh, stranka GUE bo konstruktivna in demokratična opozicija, ki bo vam in vaši komisiji v prihodnih petih letih vsak dan gledala pod prste. To pa v interesu evropejcev, za katere se želimo tudi zauzemati za smer, ki bo drugačna od te, ki ste jo predstavili. Hvala. Hvala. V imenu samostojnih poslancev, gospod Begin. De komisar, kolegi, Hvala lepa, gospa, eh, predsednica, kandidati za komisarje. Evropa je do sedaj že izgubila preveč časa in naši državljani pričakujejo in zahtevajo od nas odgovore, na katere ne morejo več čakati. E, priznam, da nas vaša ekipa v celoti ne preseneča. E, priča smo bili med zaslišanji ogromnim konfliktom interesov, slišali smo preveč čejev in preveč pa vendar. Mi pričakujemo pa samo da, torej ja k e, obveznemu vračanju migrantov, da e, za e, reformo pakta stabilnosti, da za zeleni dogovor, da za sredstva za zaščito naših podjetij. Zaradi teh prednostnih nalog ste prijeli naše zaupanje, Julija, ampak sedaj državljani pričakujejo konkretne in odločne rešitve. Na tisoče delavcev pričakuje, da bodo ostali brez dela. Zakaj? Zaradi uh, propada jeklarske industrije. No, pa uporabimo Just Transition Fund tudi za jeklo in ne samo za ugljik. Uh, torej, če vidimo, da. Um, se v Italiji eh, dogaja propad eh, na področju energetike, pa uporabimo sredstva iz primernih skladov za to, da jim lahko pomagamo. Torej, to je to, kar pričakujemo od uh, nove komisije. Hvala, gospod Kaspari. Spoštovana gospa predsednica komisije, julija ste uh, bili uspešni in danes predstavili tudi zelo uravnotežen program. Tako da vam čestitam za to. Danes, 30 let po padcu Berlinskega zidu, smo tu in še vedno opažamo, da v nekaterih državah Evropske unije cveti korupcija, da vlada brezpravje, pravnost in da se morajo novinari bati za svoje življenja. In zato se moramo zauzemati za to, da bo posod v Evropski uniji, pa tudi izven nje, eh, veljalo načelo svobode in demokracije in da bo veljala tudi pravna država. Hvala za to, ker ste to obljubili. Potem naprej. Govorite o varnosti. Evropska unija se že leta in leta naslanja na ZDA in na njihovo vojaško moč ampak nažalost se to spreminja. In zato moramo v naši soseščini sami skrbeti za red in mer in poskrbeti, da tam ne bo civil, torej državljanskih vojen, da ne bo prišlo do umorov 100 tisočev ljudi in da tam prevzamemo odgovornost sami ter to tudi jasno povemo. To podpiram. Potem pa podnebne spremembe. Zelo hvaležen sem vam, kajti ja, potrebujemo zeleni dogovor, ampak dejali ste tudi, da ne sme biti samo zelen. Eh, številni se tega bojijo, ljudje v tovarnah, naprimer, ki delajo za tekočim trakom, ljudje na podeželju, ki so oddaljeni od urbanih središč, kmetje, ki se sprašujejo, kako sploh naj proizvajajo kmetijske proizvode, če pa jim grozijo s takimi stvarmi. Torej, vse te stvari je treba združiti, kajti ljudem ne smemo groziti, ne smemo jih strašiti, ampak jim jasno povedati, da imamo načrt da e, vemo, kam želimo in da imamo tudi ideje za prihodnost. Zato sem vam hvaležen in želim si, da bi imeli tudi e, javno odprto komisijo, ki bo zanesljiva in tudi takšno Evropsko unijo v prihodnih letih. Hvala. Hvala lepa, gospa Bonafé, za minuto in pol. Hvala. Predsednica, predsednica von der Leyen, spoštovani komisarji, z današnjim glasovanjem se bo začela nova pot. Zaveze, ki ste jih predstavili, gospa predsednica, in ki jih mi prepričano podpiramo, bodo morale jutri postati konkretni ukrepi za izboljšave v življenjih naših državljanov. In seveda bomo lojalni, ampak tudi zelo zahtevni pri preverjanju eh, tega, kako spoštujete vaš program. Na zadnjih evropskih volitvah, kljub tem nacionalističnim izrazom, so naši državljani le pokazali, da zaupajo eh, Evropski uniji in zato veliko pričakujejo od nas. In zato, gospa von der Leyen, mi boste dovolili, da parafraziram ta stavek znanega italijanskega politika tukaj, ali bomo ustvarili Evropo ali pa nas ne bo več. In zato bi želela uh, izraziti tri besede. Uh, socialna pravičnost, uh, trajnost in uh, vključevanje. Uh, To je edina možna os, ki nam lahko omogoči ponovni gospodarski zagon in ohranitev našega planeta. In zato bomo potrebovali nov pristop k gospodarskemu upravljanju, ki bo temeljil na spodbujanju rasti, pri čemer pa bo upošteval tudi. Eh, podnebno in socialno trajnost. In zato potrebujemo primeren proračun. Brez sredstev bomo namreč ostali le pri dobrih namenih. Tako, gospa predsednica, socialisti in demokrati smo pripravljeni opraviti tukaj svoj del naloge in nameravamo iz dneva v dan dokazovati vsem ki, državljanom, ki jih predstavljamo, da je Evropa najboljše jamstvo za prihodnost vseh nas. Gospod Sežorne, minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsednica. Veliko sva se že pogovarjala, gospa predsednica von der Leyen. Pred nekaj meseci ste prejeli tu večino v tem parlamentu, ste bili zaslišani, kako tudi vaši komisari in komisarke. Veliko argumentov sva si že izmenjala, tako da bom sedaj podal samo eno pripombo. Vsi tu vemo, da smo v ključnem trenutku v Evropski uniji, eh, vemo, da je treba Evropo zaščititi, njene inštitucije, da moramo eh, zagotoviti preživetje našega evropskega modela in našega gospodarstva. Naše komisarke in komisarji so išli iz tega demokratičnega procesa preko katerega so postali eh, politiki Evropske unije. Potrebujemo to eh, politiko, ki ni tehnokratska in eh, tudi ne samo v Evropi, temveč tudi v odnosu do evropskih državljanov. In evropski državljani so nam to povedali pri volitvah. Želijo učinkovito Evropo, Evropo, ki prinaša rezultate. In eh, že pri eh, vaši prvi predstavitvi sem govoril o tem, ko smo glasovali o vas, ne razumem, stališče zelenih, glede na to komisijo, imamo najbolj napredno komisijo, najbolj zeleno komisijo v zgodovini in ne razumem argumentov zelenih. Morda uh, gospa Keller to bolje ve. Zahvaljujem se vam za razpravo, zahvaljujem se vam za vaše prednostne naloge in glasovali bomo seveda za vašo komisijo. Hvala kolegi, predem dajem besedo eh, našim naslednjim govorcem, eh, bi rada povedala, da imamo malo časa, imamo že 12 eh, oseb, ki želijo spregovoriti pri postopku Catch the Eye. Gospod Smith, imate eno minuto in prosim, da date zgled drugim. Gospa predsednica, vedno rad govorim strnjeno in smiselno. Eh, zelo sem vesel, da smo tu in eh, gospa von der Leyen, eh, škotska nacionalna stranka, vas bo podprla. Brexit je zelo obarval naše mišljenje in lahko vam povem, da svet zgleda zelo drugače, če vam grozi, da boste odstranjeni iz neke družine, kot je Evropska unija. V Evropi potrebujemo nov dinamizem. Tako dolgo je, bilo, je bila komisija tako lahka tarča vseh tistih, ki so jo predstavljali kot, eh, kot statično. In upam, da boste prinesli novo energijo, novo dinamiko Evropski uniji. Sam sem eh, kandidat eh, v Združenem kraljestvu za Eh, volilno območje Sterling eh, in če bom eh, izvoljen, bom zapustil ta parlament. Naj vam povem, da vi ste res blagoslovljena generacija, cenite Evropo in nikoli ne pozabite, kako izreden je ta projekt, katerega del ste. Ni popoln, ampak vedite, da je tudi korak nazaj mogoče. In če bo Škotska otrgana od Evropske unije proti naši volji, se bomo vrnili. Hvala. Sedaj pa gospod Borhija za minuto. No, Eh, pred novo komisijo so izzivi, ampak če eh, naj smo pri tem uspešni, je treba biti tudi kredibilni. Pravite, da nameravate za 30 odstotkov povišati sredstva za zunanjo politiko, ampak ne moremo zapravljati davkoplačevalskega denarja za to, da krepimo stališča, ki so bistveno različna od države do države. In zato se sprašujem, ali eh, je za Evropsko unijo res pomembno, kaj se dogaja na Fidžiju ali Barbadosu. Eh, Evropa naj bi bila vodilna na področju podnebja, ampak če tretje države ne opravljajo svojega dela, potem to predstavlja samo breme za naše državljane in za naša podjetja. Eh, državni proračuni, mi bi želeli, da ti več ne bi bili omejeni z mm, omejitvami se strani Evropske komisije in eh, da to ne bi bilo odvisno od tega, ali je izvoljeni predsednik simpatičen ali ne. Torej, kako pa nameravate biti vključujoča komisija, če ste se odrekli uh, pogovoru s tistimi, ki predstavljajo uh, zelo velike dele prebivalstva, ki imajo izkušnje iz preteklosti v zvezi s tem. Vsekakor želimo vam veliko sreče na vaši poti. Gospod Žila, za minuto. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, gospa von der Leyen, v zelo težavnem situa težavni situaciji ste uspeli najti neko ravnovesje in tudi uh, resorje porazdelili zelo uravnoteženo med moške in ženske, kar ni bilo lahko. Ampak pri tem lahko računate na podporo poslank in poslancev tega parlamenta, tudi naše skupine EKR. To lahko počnete tudi v prihodnje. Uh, ko bo okoljska politika eh, našo eh, konkurenčnost morda celo dušila, ampak upam, da se to ne bo zgodilo. Govorili ste tudi o tem, da ste politična komisija, ampak če je ta eh, geopolitizem, ki ga zagovarjate, eh, dejanski, potem moramo. Eh, okrepiti naše čezatlantsko zavezništvo in ne graditi nekih eh, zavezništev z bolj eh, ambicioznimi oziroma nevarnimi sosedami na vzhodu. Če boste res delovali tako geopolitično, potem morate biti izjemno previdni. Hvala. Hvala. Gospa Hazenkam za minuto, izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Interesi multinacionalnih podjetij eh, so neskladni z interesi ljudi, narave in uh, živali in to vidimo pri eh, gensko spremenjenih organizmih, eh, pri eh, kmetijstvu in podobnem. Zato je zelo pomembno, da bo komisija neodvisna. Kako je mogoče, da ljudje, ki imajo finančne interese v multinacionalnih podjetjih, kot so Monsanto in tako dalje, kako je možno, da so ti ljudje tu vključeni. Ne morejo biti odgovorni za evropsko politiko. Na to imamo komisarja za podnebje, gospoda Timmermansa. On ne sprejema dejstva, da je treba nekaj narediti na področju živinoreje, čeprav je to povsem očitno, da je treba zaščititi okolje ambicije komisarjev niso dovoljšne, da bi se res lahko lotili podnebnih izzivov. Zato nimamo zaupanja v to komisijo. Hvala lepa, gospod Sinčič, za eno minuto. Najlepša hvala, gospa von der Leyen. Danes ste hvalili vaše komisarje za razna področja, ampak zdi se nam, da boste iskali odličnost na vseh področjih. In zato se sam sprašujem iz svojega hrvaškega zornega kota, zakaj ste za Hrvaško izbrali eh, resor za demografijo. Kajti hrvaški establishment je, odkar je prevzel eh, nadzor nad Hrvaško, eh, izgublja veliko državljanov. V zadnjih letih celo milijon ljudi, ki je odšlo iz Hrvaške. Na nekaterih delih Hrvaške, naprimer v Slavoniji, smo v zadnjih šestih letih izgub, eh, izgubili vsakega četrtega oziroma šestega učenca, kar je porazno. Iz mojega zornega kotja, kota ni smiselno, da nekdo, ki nima pojma o demografiji, vodi Evropski resor za uh, demografijo. Ampak iz vašega zornega kota, iz Berlina recimo, je to imenovanje v bistvu nagrada za hrvaško politiko, ki je eh, pregnala 50 tisoč ljudi, ki so se naselili potem v Nemčiji, ki, ki ste jih prevzeli. In če se bo to, ta trend nadaljeval, bo, bodo pri nas ostali samo še politiki in pa upokojenci. Naslednje leto bo še Avstrija odprla svoja vrata in pričakujemo, da se bo še 200 tisoč ljudi eh, izselilo iz um, Hrvaške. Govorite o trajnosti na kolskem področju, ampak kje je demografska trajnost? Hvala. Gospod Halicki, minuto in pol. Šanovna pani predsedujoča, pani predsedujoča. Hvala lepa, gospa predsednica. V imenu poljske delegacije ELS-a pa tudi v imenu Eh, polske družbe, ki je prodemokratična in proevropska, lahko povem, da z velikim upanjem eh, gledamo na to komisijo in na ekipo, ki ste jo predstavili. Res je, da državljane skrbi kakovo življenja v Evropi in zato je podnebje in okolje tako zelo pomembno. Zelo me veseli, da sem ved uh, vašimi prednostnimi nalogami našel tudi boj proti raku? To je res zelo pomembno vprašanje. Potrebujemo dober proračun, s katerim se lahko spopademo z gospodarskimi izzivi, želimo biti večji, ne manjši, želimo nova delovna mesta, eh, želimo se osredotočiti na novo tehnologijo, inovativnost, novo gospodarstvo. Prav tako ste omenili tudi naslednje. Evropska komisija je varuhinja pogodb, je eh, varuhinja eh, vrednot in vladavine prava. Nihče ni nad zakonom, vse vlade so enake in zato prosim, da ste dosledni pri vašem eh, delu, tako da ne bomo nikogar izpodkopovali. Hvala lepa in veliko sreče. Gospod eh, Stanišev za minuto in pol. Hvala, gospa predsedujoča, gospa predsednica, spoštovani imenovani komisari. Danes boste prejeli precej širši in bolj konsolideran uh, eh, no, podporo socialistov kot Julija. In razlogi za to so mnogoteri. Prvič, eh, gospa predsednica, um, prevzeli ste precejšne politične zaveze za napredno spremembo v Evropski uniji in to na uh, socialnem, gospodarskem, okoljskem uh, nivoju. In, uh, Ta agenda komisije, ki je na mizi, je agenda, ki jo bomo podprli. Socialisti pa bomo zelo pozorni na vaše rezultate in prvi test bo MFF, namreč ne morete voditi politik brez sredstev. Imamo močno ekipo socia socialističnih komisarjev, ki imajo vizijo, ki so uh, zmožni uh, ustvariti rezultate. Komisija tako ne bo več v rokah ELS-a, to je sedaj uravnotežena komisija, kjer imamo ravnoteže med političnimi silami. In ne nazadnje, evropski državljani nimajo več potrpljenja, želijo rezultate. Pri zadnjih evropskih volitvah eh, smo imeli eh, rekordno udeležbo, ampak državljani nimajo več potrpljenja in zato prosim, da takoj začnete z delom. Samo pet let časa imamo. Hvala. Hvala za minuto in pol, gospa Voden. Sorry. Se upravičujem, gospa von der Leyen, eh, izvoljena predsednica. Kar nekaj časa je trajalo, da smo prišli do te točke in eh, potrebovali smo precej kompromisov, ampak sedaj eh, smo pripravljeni za, na to, da začnemo sprejemati zakonodajo, ki bo izboljšala ljudi, življenje ljudi. Eh, gospa von der Leyen, občudujem vas za uravnoteženo komisijo. Res je, da vam je zmanjkala ena ženska na koncu, ampak še vedno je to najbolj uravnotežena eh, komisija doslej in upam, da bomo eh, imeli enako uravnoteže med spoloma v vseh evropskih inštitucijah na vseh ravneh. Na vseh ravneh. Prav tako bi želela tudi, da se uh, predstavlja eh, manjšine na vseh instancah. Zelo sem razočarana, da ni britanskega komisarja med vami. Naš, eh, naša infantilna vlada eh, je poskrbela za to in upam, da bo naslednja generacija Britancov ta problem odpravila in računamo na vašo podporo. Preden smo vas podprli kot predsednico, ste. Uh smo se posvetovali in eh, eh, obljubili ste mi, da se bomo dobili v zvezi z britansko politiko in to še čakam. Eh, dali pa ste nam veliko razlogov za optimizem, vaše prednostne naloge, digitalizacija, okolje, podnebje in tako dalje so pravilne. In te politike bodo vodile Evropo v boljši položaj, kot je njen trenutni položaj. Gospa von der Leyen, upam, da bom še tu eh, čez pet let in da bom lahko priča vašim rezultatom. Kot rečeno, to je ambiciozen, briljanten projekt in uh, vsi ga moramo močno oceniti. Hvala. Še za minuto in pol dajem besedo gospod Delbo Korfield. Ta evropska demokracija je še mlada in uh, ranljiva in uh, Eh, ni federalistična, še vedno so eh, vlade tiste, ki imenujejo komisarje. Naprimer, Mačarska je eh, poslala svojega zvestega moža, če tudi je proti njej sprožen postopek po členu sedem. Kakšna provokacija te eh, komisije je to, da eh, zahteva od eh, držav kandidatk to, česar od svojih članic ne zahteva? Tu je šlo za eh, precejšen eh, pritisk eh, vlad in sprašujemo se, ali boste res delovali v dobro državljanov in ne vlad. Imamo kandidate, ki imajo veliko konfliktov interesov in upam, da boste dovolj pogumni. Imamo sedaj. Ehm, neko, eh, nek portfelj, ki eh, se eh, imenuje demokracija in demografija. To mislim, da nas lahko skrbi in vodi to gospa Šujica, ki je zagovarjala malce sporna stališča v preteklosti. Madam, gospa, imate modni karton. Gospa Delbos, modni karton gospoda Utoša. Boste sprejeli? No? Ste rekli ja ali ne? Ja. Ne. Se upravičujem, ne razumem. Boste sprejeli modri karton ali ne? Ja, ja. Dobro, gospod Otoš, imate besedo. Okay, let's move on. I... Dobro, no, kar nadaljujemo. Nadaljujemo. Hvala za smeh, to pomaga. Gospod Krah, za minuto. Hvala, predsedujoča. Ta komisija bo zasledovala eh, levičarsko-liberalno agendo, kot kaže ampak to je v nasprotju z eh, volivnimi rezultati, ki so nakazovali željo po bolj konzervativni stroji. Izbrali ste si podnebno politiko, se pravi, ali bomo v naslednjih letih dosegli zvišanje temperature za eno, stotek, pardon, eno stopinjo ali več. Ampak ljudi to ne zanima toliko kot pa migracije, kot pa delovna mesta, kot prihodnost v njihovih državah. In zato menimo, da bo ta komisija sicer delala to, kar eh, se zdi pomembno v večini v Evropskem parlamentu, ampak nažalost to ni to, kar želijo ljudje v Evropski uniji in pa države članice. Kritični bomo, spremljali vas bomo in hkrati eh, bomo tudi jasno govorili, da ne želimo nekih visokih svečenikov levičarsko-liberalne politike, ampak da mora komisija biti to, kar mora biti, ne to, če se eh, ne sme početi. Hvala. Gospod Eping, eno minuto gospa eh, predsednica. Eh, zeleni sporazum je eh, velik eksperiment te komisije. Do leta 2050 naj bi bila Evropa oglično neutralna. Ampak koliko bo to stalo? Dokumenti komisije kažejo na 570 milijard evrov letno, ki jih bi morali uložiti v to, da če želimo doseči ta cilj. In to pomeni 11.500 milijard do leta 2050. To je trikratni nemški brutonacionalni dohodek. Moje vprašanje je preprosto, kdo bo za to plačal? No, ampak eh, morda lahko na to, kar sam odgovorim. Eh, državljani bodo odgovorili za to. Državljani bodo za to plačali. In to z višjimi davki, z višjimi uh, prispevki in tako dalje. In to vidimo na nizozemskem. Uh, Povsod po državi imamo ljudi, ki protestirajo, zato ker preprosto ne morejo plačati teh računov in to lahko pričakujete. Gospod eh, Eping, eh, gospod Kokalis ima modri karton za vas, ali ga sprejmete? Ja, izvolite, imate besedo, 30 sekund. Gospod eh, Eping, govorili ste o... Um, ceni eh, zelenega sporazuma do leta 2050. Eh, nedavna eh, raziskava kaže, da če ne bomo ničesar naredili, pa bo to stalo bilijone. Ali imate kakršnokoli idejo, kako drago nas bo stalo, če ne bomo šli v ta uh, zeleni del? Uh, mislim, da moramo ohraniti jedrsko energijo, ki je okolju prijazna in dober vir energije. Vem, da se nekateri ne strinjate s tem, ampak to je pomembno. Prav tako moramo ohraniti naš plin. Nizozemska odpravlja plin, ampak plin je okolju prijazen. Na to imamo vprašanje biomase. Biomasa ni tako zelena, kot trdijo zeleni kajti za proizvodno zahteva premog. Gospod eh, Rvenitis, za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa predsednica. Vaša predstavitev je bila odlična. Obljubili ste vse vsem. Obljubili ste, eh, kar je potrebno, specifičnim interesom, specifičnim uh, političnim vidikom, govorili ste o militarizaciji, eh, o okolju, niste govorili o korupciji, niste govorili o pravici delavcev, niste nas prepričali v zvezi z migracijo, ustrajate pri eh, naslovu, ki ga ne moremo sprejeti, eh, govorite o promociji evropske, evropskih vrednot na mesto o zaščiti. ELS eh, e ima predsednika Evropske komisije, kot je povedal gospod Weber, ampak eh, ne sme biti tako. Ne moremo eh, tega delati takole s politično konfrontacijo. V vsakem primeru vam želim pogum. Gospod Džendžoši, za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa von der Leyen. Po uh, precejšnjih naporih, ki jih je zahtevala sestava te komisije in po negativnem uh, sporočilu, ki ga je predstavljala odprava špican kandidatov, uh, lahko povem, da smo zadovoljni, da vam je uspelo sestaviti komisijo uh, in zelo ambiciozen program. Ampak, če želite biti uspešni v tem mandatu, morate izpolniti dva pogoja. Prvič, uh, morate ponovno pridobiti zaupanje evropskih državljanov in tako, da okrepite evropske inštitucije, vključno z Evropskim parlamentom. In mislim, da bi bil to dober začetek. Dobro bi bilo, če bi eh, preverili nekaj eh, predlogov gospoda Webra. Na to drugo eh, vprašanje pa se nanaša na eh, socialni eh, stebr. Treba je odpraviti razlike v plačah med evropskimi državami. In glede podnebnih sprememb, tu je treba prav tako ponuditi odgovore, kajti samo na ta način se bomo lahko borili proti evroskeptikom in populistom. Hvala lepa. Samo eno sporočilo imam. Še 15 ljudi imam na seznamu, ki želijo spregovoriti. In eh, sedaj bomo zaključili s eh, sprejemanjem imen za seznam in se opravičujem tisti, ki boste razočarani. Gospod Morešan. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospa uh, von der Leyen eh, ponovno dobrodošla v eh, parlamentu in vso srečo z glasovanjem. Vsi smo tu zato, ker želimo najboljšo politiko za Evropo. Morda se ne strinjamo vedno o tem, kaj to je, ampak to je naša skupna naloga. In en od glavnih eh, instrumentov, ki ga imamo na voljo, je proračun Evropske unije za naslednjih sedem let. Gospa von der Leyen, naj vam povem, kaj Evropski parlament pričakuje. Vidimo, da vsi glasujejo Eh, vsi volijo, mladi, eh, kmetje, vsi pričakujejo rezultate in moramo biti uh, odkriti do državljanov. Ne moramo narediti več z manj sredstvi. Če želimo narediti več, potem se to mora odražati v proračunu Evropske unije. Stališče parlamenta je jasno. Eh, nove prioritete zahtevajo nova sredstva in eh, gospa von der Leyen, upam, da boste lahko prepričali svet, da da denar na mizo. To je prva točka. Druga točka, v katera področja je treba investirati. Moramo najdi, najti ravnotežje ravnotežje med starimi in novimi prioritetami. Kohezija, kmetijstvo, zato ker so bili to prioritete eh, desetletja, še ne pomeni, da ne bodo prioritete še naprej. Poleg tega pa je treba investirati še v digitalno, v, klima, v podnebje in tako dalje. Um, moramo delati skupaj, zato da decembra na svetu dosežemo skupno stališče glede tega, kaj pričakujemo od Evrope, kaj pričakujemo od proračuna. Ne začnimo z majhnimi razpravami v zvezi s številkami, kajti to, eh, tu se bomo razhajali. Strinjamo se že eh, o velikih politikah in na to eh, zagotovimo sredstva za to. Hvala. Gospa Dali, za minuto in pol izvolite. Hvala, predsedujoča. Vesela sem, da danes dopoledne govorimo z Evropsko komisijo, ki je med svojimi prioritetami omenila tudi zeleno, zelen dogovor. Ampak to ne sme biti edina novica, edin eh, dejavnik. To mora biti nekaj, kar bo pozitivno vplivalo na vse naše države, kjerkoli govorijo, ne glede na velikost njihove države članice. Eh, treba je začeti z resnim eh, programom dekarbonizacije, ker ti samo tako bomo lahko ukrepili naše gospodarstvo. Nov zeleni dogovor mora preseči zadane cilje, eh, revolucionirati naše gospodarstvo in tudi eh, biti kar se da ambiciozen. Treba je poskrbeti tudi za spremembe v izobraževanju. Obstajajo podjetja, in posameznike, ki se zavedajo, da so spremembe potrebne in zato tudi želijo, da evropska politika gre v to smer. Za socialiste in demokrate je za novi zeleni dogovor priložnost, s katero lahko zagotovimo izvajanje novega poslovnega modela, ki bo najbolj občutljive in pa zaposlene dala v središče našega delovanja. Na ta način lahko okrepimo tudi sodelovanje s sosednjimi celinami, naprimer za Afriko in na ta način spodbujamo partnerstvo za zeleno in obnovljivo energijo. To je tudi naša priložnost zaščititi socialno sliko vseh naših državljanov. Pripravljeni smo sodelovati z Evropsko komisijo in veselimo se že, eh, da bomo partneri v tem prehodu, kajti samo tako bomo lahko našim državljanom, kjerkoli so že pokazali, da je evropski projekt še živ in da deluje. Hvala. Gospod Azmani, za minuto in pol, izvolite. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Evropska unija je v prihodnih letih Eh, pred velikimi izzivi, nekateri so grožnje, drugi pa priložnosti. Nikakor pa eh, ne smemo stati križem rok v zvezi s temi izzivi. Evropo je treba obnoviti. Rekordna udeležba na evropskimi volitvami pred šestimi meseci kaže, da nam evropski državljani zaupajo. Eh, zaupajo vse nas, ampak hrati pa tudi pričakujejo od nas konkretne rezultate. In zato mora Evropska komisija začeti z delom čim prej. Samo tako bomo lahko začeli uh, izvajati našo obljubo, da bomo oblikovali močno Evropo, ki bo delovala tudi za ljudi. Ampak to so zelo velike naloge. Uh, treba je poskrbeti za podnebne spremembe, biti inovativen, eh, poskrbeti za digitalno eh, transformacijo, ampak hkrati tudi zaščititi vladavino prava, obvladati migracije in pa vzpostaviti eh, varno okolje v vedno bolj nestabilnem svetu, pri čemer se ne moremo vedno zanesti na naše stare zaveznike. In tudi zato pozivam novo Evropsko komisijo, da začne delati skupaj z nami, kajti če želimo imeti uspešno prihodnost, moramo sodelovati. Gospa predsednica, skupaj s vsemi vami, s vsemi člani vaše ekipe, si želim, da lahko čim prej začnemo delati na obnovi Evrope. Hvala. For... Gospod Eichhout, za minuto. Thank you very much and, uh... Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, gospa predsednica komisije, hvala, ker ste izpostavili vaše prioritete. Zvenijo dobro in pripravljeni smo sodelovati z vami. Seveda pa tudi jasno, da nas določene skrbi stvarijo, ki jih je prej izpostavila že Ska Keller, rovene skupine. Gre za prodovino prave, gre za socialno razsežnost našega notranjega trga, ampak tudi za humano ravnanje z, z begunci v in izven Evropske unije. Predvsej pomisle, ko imamo. In zato vam ne bomo izdali Bjanko Čeka. Ampak vseeno bomo z vami, zeleni, sodelovali glede zelenega dogovora, glede digitalizacije, glede zagotavljanja eh, konkretnih rezultatov, morda še boljših, kot smo se jih zadali, ki jih boste predstavili v prihodnih tednih. Ko bo šlo za zakonodajo, mora ta dejansko spremeniti naša življenja v okviru planetarne razsežnosti, ki je možna. Samo tako bomo poskrbeli za smer, v katero res želimo iti delati bo treba na tem, potem še na konkretni zakonodaji in konkretno ukrepati. Naprimer, podnebna zakonodaja. Prihodnje leto bo edina in tudi zadnja priložnost, ko bomo lahko še bolj ambiciozni, preden bomo začeli vljati tudi po pariški podnebni dogovor. Izkoristimo ta čas, ta zagon in pri tem vam bomo pomoč. Hvala. Hvala, gospod Anemans, za minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Eh, spoštovana gospod von der Leyen, kolegice in kolegi predsednik Juncker in tudi predsednica von der Leyen predstavljata neko sliko, ki pa je precej siva, precej dolgočasna. Tu gre za neko meglo, ki pa nas eh, ne sme odvrniti od eh, dejstva, da je gospa von der Leyen eh, simbol levičarske politike, izjemno levičarske politike. Gospod von der Leyen želi več federalizma, ki bo pomenil konec Evropske unije in to je v nasprotju z željami številnih evropskih državljanov. Upam, da vas bomo uspeli prepričati, da je to napačen pristop in da se bomo pri tem tudi borili. Hvala. Hvala, gospa Kanko. Hvala, gospa predsedujoča. Zdaj je čas za okrepanje. Združeno kraljestvo nas zapušča. Naš življenjski način, evropski način življenja je eh, ogrožen. Eh, Turčija pa eh, rožla z orožjem in želi pritiskati na razne gumbe tam nekje na obrobi Evropske unije. Torej, zaupanje v Evropsko unijo kopni, potrebujemo reforme in ta komisija mora ukrepati. Zato, gospa von der Leyen, boste morali delati zelo uh, trdo, da boste Evropsko unijo združili okoli skupne agende. Naprimer, ko gre za zaščito evropskega načina življenja, ko bo šlo za varnost, migracije in gospodarstvo, biti moramo vzor na področju človekovih pravic, treba je poskrbeti za nova delovna mesta, za rast in hkrati tudi zaščititi naše okolje, ter hkrati zagotoviti konkurenčnost Evropske unije. Ampak to je naporno delo, upam, da vam bo uspelo. V tem trenutku je eh, nedvomno odlično, da je ženska na čelu komisije. Alice Paul, sofražetka, je dejala, da novega eh, reda ne bo, dokler ne bo vodilna ženska. Gospa von der Leinova, upam, da nam boste vsak dan dokazovali, da ste prava oseba, prava ženska za to delovno mesto in da boste uh, zmogli s temi izzivi. Hvala. Hvala, gospod Gusmao. Gospa von der Leyen, ta komisija ne odgovarja na nobenega od problemov v Evropski komisiji. Vse, kar je slabo, se ne spreminja in vse, kar se spreminja, pa ni bistveno. Edino, kar je vedno prisotno v vašem jeziku, so vrčevalni ukrepi in jasno je, da nameravate eh, zagotoviti kontinuiteto na tem političnem področju. Eh, kohezijska politika. Za njo se bodo sredstva bistveno znižala in nova komisija je že rekla, da bo to podprla. Zeleni dogovor ima portfelj, ima podpredsednika, ima komisarja, ki uh, prosi sredstva za uresničevanje svoje politike iz državnih proračunov. Proračun za evrsko območje, to je ogromna gora, vendar le majhna finančna ovojnica bo namenjena za uh, reforme zaradi vrčevalnih ukrepov, ki jih prejšnja komisija še ni uspela usiliti državam članicam. In to ta komisija bo eh, podprta, zato ker večina v tem parlamentu eh, želi neko raje blokado za pet let, kot pa par mesecev premora eh, in drugačno odločitev. V bistvu tukaj ni nobene spremembe, nobenega premika naprej. Gospa Harris, za minuto izvolite. Zahvaliti se želim predsednici komisije, zato ker je dejala, da je za obstanek, za ostanek eh, Britanije, Velike Britanije v Evropski uniji. Evropska unija je dejala, da bo pravno ukrepala zoper Združeno kraljestvo, ker nismo imenovali kandidata za komisarja. Ampak zakaj? Vse tako gremo. Kinek in Mendelssohn, bivša komisarja, sta samo izkoristila. Eh, priložnost biti komisar in se je finančno okoristila. Evropska unija samo grozi in se ne želi zazemati za svoje prebivalce. Želi samo, da se tisti, ki so pri koritu, še bolj okoriščajo. Moja država je sprejela odločitev, ki eh, bo dokončna. Torej, dokončno zapuščamo Evropsko unijo. In prosim, da veste, da če eh, vam gremo tako na živce, nas vedno lahko vržete ven predčasno. Hvala. Um. Um, Gospa Harris, dvoje bi pomenila. Uh, morda vas bo presenetilo. Tudi sama sem za ostanek uh, Združenega kraljestva v Evropski uniji. In drugič, spremete modri karton gospoda Smitha. Gospod Smith, 30 sekund imate, izvolite. Hvala, predsedojoča. Gospej Harris sem hvaležen, ampak gre za pravno zavezo, ker je Evropska unija utemeljena na pravu in Združeno kraljestvo krši to zakonodajo z svojo nihilistično vlado. Seveda imamo Združeno kraljestvo lastne prioritete, ampak kot kaže, eh, se tudi vi težko odpoveste tem privilegijem, ki jih imate kot evropska poslanka, če vas že tako žulita tista dva komisarja. Under UK law we also can't... No, tudi Združeno, zakonodaj Združenega kraljestva nam to prepoveduje v času volitev. To je en razlog. Drugič, tudi mi smo odgovorni in sicer Britancem, mi nismo odgovorni mm, Evropski uniji. To smo jasno povedali leta 2016, ko smo eh, izglasovali odhod iz, eh, pardon, iz Evropske unije. Ampak vseeno hvala, gospod. Hvala, gospa Monserrat. Presidenta, presi... Hvala, predsednica. Predsednica von der Leyen. Prosimo, da ta komisija še naprej eh, opravlja delo, ki si prizadeva za močnejšo in enotnejšo Evropo, ki bo rasla, ki bo ustvarila delovno mesta, ki bo enotnejša zato, da bomo z vidika vladavine prava se zoprstavili nacionalizmu in populizmu, ki nam grozi, poleg tega, da se bo borila proti um, terorizmu in zagotovila našo varnost. In hkrati želimo, da bo to komisija eh, za vse državljane, da bo to komisija, ki bo koristna za mlade, za mala in srednja podjetja, ki naj še naprej ustvarjajo delovna mesta. Namreč zaposlovanje je najboljša socialna politika, ki omogoča, da nihče ne ostane zadaj. Um, Ravno tako se želimo boriti proti nezakonitemu priseljevanju in ostati eh, koristni pri zaščiti našega kmetijstva, naše živinoreje, našega ribištva. Še naprej moramo ambiciozno voditi boj proti podnebnim spremembam in s eh, paziti na naš planet. Uravnavati moramo tehnološke in digitalne inovacije, zato da bo Evropa konkurenčnejša. Torej, če bomo koristni, bo Evropa bližja našim državljanom in bo to Evropa več enakosti. Torej, potrebujemo več Evrope, več bližine v Evropi in manj birokracije. In samo tako bomo lahko zagotovili več miru, svobode in demokracije in samo tako bomo lahko na vodilnem položaju v svetu. Tako da, gospa predsednica, lahko lahko vam zagotovim vso podporo španske delegacije eh, v naših vrstah. Hvala. Hvala, gospod Piri, za minuto in pol. Spoštovane kolegice in kolegi, gospa predsedujoča, gospa predsednica, vse od evropskih volitev smo prehodili dolgo pot, da smo prišli danes do sem, kjer smo danes. In na žalost.